obsodili so ga terorizma. Verjetno bi bili veseli, če ga nikoli ne bi izročili za sojanje. Hvala lepa, razprava je sedaj končana. Glasovanje pa bo v sredo. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za poročilo gospodarske knune o uvedbe evra v Estoniji 1. januarja 2011. Prosim, poročevalec. Štiri minute. Beseda je vaša. Thank you, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veseli me, da lahko predstavim to poročilo in podprem prošnjo Estonije, da postane članica evroobmoče. Gospa predsedujoča, to je zelo pomembno, da majhna odločna država EU potrka na vrata evromoča v teh težkih časih. To veliko pove o državi, o evro in evroobmočju. Razlog, zakaj bi se Estonija naj pridružila evromoču, je jasen. Estonija je izpolnila maastrichtske kriterije iz pogodb. Še bolj pomembno pa je, da moramo vedeti, da, so, da je bilo to doseženo v najhujši gospodarsko-finančni krizi družbeni krizi za časa našega življenja. Ti dosežki so rezultat odločenosti, verodostojnosti in zavezanosti različnih estonskih vlad in estoncev samih. Še več, kljub zadnjim težavam v evroobmočju je javno mnenje v Estoniji krpko na strani pridružitve evroobmočju. Bil sem v stikih s komisijo, Evropsko centralno banko in Evropsko, eh, oprostite, estonsko vlado in obiskal sem tudi Estonijo sredi maja, ko je komisija in banka pripravila poročilo o konvergenci. Vključevalo je mnenja finančnega ministerstva Estonije in statističnega urada. Moram pa izraziti skrb zaradi malo časa, ki ga je imel parlament za pripravo mnenja po tem konvergenčnem poročilu. Mislim, da to ni ustrezen način in kot sem dejal že v preteklosti, to kaže nespoštovanje parlamenta. Predvsej je bilo napredka, kar se tiče sestanka komisije in centralne banke s predsedstvom, kjer so podali pojasnila, vendar pa upam, da naslednjič ne bomo imeli tako malo časa ko bo katera od držav želela vstopiti v evroobmoče. Nekateri menijo, da mora evroobmoče razrešiti svoje težave, preden sprejme nove članice. To bi bilo po mojem mnenju kratkovidno. Kot članica evroobmoča smo dovolj odločni, da bomo prebrodili krizo, v kateri smo. Sicer bomo zašli v obup z medo. In tiste države, ki bodo želele vstopiti v evromoče, bodo obupane in ne bodo dobile pomoči, ki jo potrebujejo. Da bi izboljšali zaupanje v evromoče z okrepi, ki omogočajo vzdržnost javnih financ, je nekaj zelo pomembnega. Mislim, da bo Estonija nekaj, kar bo dobro za evromoče. Leta 2009 so imeli zelo nizek javni dolg, če nekaj najnižji v EU. Kljub temu, da se je za skoraj 15 odstotkov znižal BDP leta 2009, pa so imeli veliko preseškov v dobrih letih in zato je sedaj dolg 7,2 odstotka, to je eden najnižjih v EU in na svetu. V najhujših hujši gospodarski družbeni krizi, je Estonija urejena država. Estonija bo tako še ena v nizu evromoči, ki so fiskalno bolj disciplinirane in ki bodo skušale zagotavljati vzdržnost javnih financ. To nosi tudi politično simboliko. Estonska prošnja je znak za sosede, da je pristop k evru privlačna možnost za tiste države, ki so dobro pripravljene. In za konec, seveda to ne pomeni, da je pred Estonijo enostavna gospodarska pot. Presposobnost je zelo visoka in tveganje za dvig inflacije v prihodnje je tudi precejšnje. Zato mora biti vlada previdna, kar se tiče cen, še prav posebno v času tranzicije. Prosim, da to poročilo podprete. Uh, Hvala lepa. Dobrodošli, komisar Ren, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej mi dovolite, da se zahvalim spoštovanemu poslancu Skikluni za njegovo zelo uravnoteženo vsebinsko poročilo o pristopu Estonije v evroobmočje. Rad bi čestital tudi našim estonskim prijateljem za dosego tega pomembnega menika. Cenim vašo podporo za sprejetje evra v Estoniji. 2. junija je odbor Ekon to podprl. To je ključnega pomena, da bi uvedli evro v Estoniji 1. januarja 2011. Vsi vemo, da so konvergenčni kriteriji nekaj, kar je bilo potrebno izpolniti v časih najhujše krize evromoče od začetka delovanja letega. Zato je pozitivna ocena glede Estonije še prav posebnega pomena. To je pomemben znak, da okvir EMU deluje v celoti in to izpostavlja tudi to, da države članice sodimo po tem, kako so napredovale po lastnih kriterijih na podlagi enake obravnave. Pozitivna ocena Estonije je tudi močan pozitiven znak za trge, pa tudi za neevrsko območje v EU. Estonija bo vstopila z verodostojno politiko, zelo dobrim fiskalnim stanjem in z najnižjim dolgom v EU, kot je izpostavil že gospod Skikluna. Poprečje v EU je trenutno približno 75 odstotkov, kar se dolga tiče. V Estoniji je ta raven 7,2 odstotka, kar je seveda velika razlika glede na poprečje. Seveda pa niso imuni na krizo vendar pa so dokazali, da se lahko prilagajajo na fiksno raven obrestnih mer. In to že kar od leta 92. Zato je sprijetje evra nekaj, kar verjetno ne bo večji šok za finančne pogoje, ker so dosegli tukaj že zelo dobre rezultate. Seveda je sprijetje evra nekaj, kar še ni konec poti. Ravno nasprotno, če bo Estonija uvedla evro naslednje leto, bo potrebno ohraniti fiskalno disciplino in ravnati previdno, kar se tiče delovanja potem znotraj evroobmoča. Pozdravljam pripravljenost estonske vlade, da z uradnim dopisom zagotovi svojim partnerjem, da so sprejeli zavezo, da bodo spoštovali vsa pravila. Nedavni predlog komisije želi okrepiti gospodarsko upravljanje v Evropi, pa tudi razširiti evromoče seveda na podlagi lastnih dosežkov držav članic. Najboljši način za boljšo gospodarsko in monetarno unijo je ravno ta pot. Gospa predsedoča, spoštovane poslanke in poslanci, za zaključek mi dovolite povedati še sledeče. Po posvetovanjih ta teden v Evropskem parlamentu bomo o tem razpravljali v Evropskem svetu, konec tedna. Če bo vse potekalo po načrtih, pričakujemo, da bomo imeli vse pravne akte sprejete do 13. julija. Tako bo Estonija imela dovolj časa, da se pripravi za uvedbo evra 1. januarja 2011. Še enkrat torej, hvala lepa za vašo podporo, predlogom in še enkrat iskrene čestitke Estoncem. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej Mičel v imenu ELS, dve minute. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa poročevalcu za zelo dobro poročilo. Podpiram ga na splošno, pa tudi glede pomislekov, ki jih izpostavljam. Naj povem, da bo Estonija vstopila v evroobmoče zaradi žrtvovanja Estoncev in dobrega vodstva vlade in parlamenta. To gre prek tega, da so uredili finance in tudi žrtvovali to, kar je bilo treba. Ko smo sedaj nekateri negotovi glede evroobmoča, imamo to majhno državo, državico, ki kaže pot to je znak ne samo za druge države, ki želijo postati članice evromoča, to je znak za vse nas, da moramo zaupati tudi sedaj v teh težkih časih v evro. V prvih desetih letih evra je bilo ustvarjenih 16 milijonov delovnih mest v evro območju. še veliko več jih je bilo ustvarjenih v ZDA. Torej, gotovo je to nekaj, kar kaže, da je potrebno evro podpreti. In pozdravljam Estonijo, mislim, da počnejo pravo stvar. Izkušnje moje države, še ene majhne države, so bile skoraj celoti pozitivne. Kje bi bile pa mi, kje bi bili mi v manjših državah, če ne bi imeli Evropske centralne banke, komisije, in združenja ministrov evroobmočja v teh težkih časih. Izgubljeni bi bili. Dve stvari bi rad izpostavil. Vprašanje nihano gospodarski rasti, to moramo izpostaviti. In drugo vprašanje je vprašanje inflacije. Tem sem govoril s predsednikom Centralne banke dve leti preden je to postala popularna tema. Komisija in banka morata zagotoviti, da bomo imeli povezavo med nizkimi obrestnimi meri in nizko inflacijo. Hvala lepa, gospa predsedoča, in strinjam se smernico poročila poročevalca. Hvala lepa. Še veliko dela nas čaka, zato bom sedaj ostreša. Gospod Padar v imenu skupine SND za dve minuti. Prosim, izvolite. Lugupedot kolegi. Spoštovane kolegice in kolegi. V sredo bomo glasovali o poročilu o tem, da bi Estonija pristopila v evroobmočje. Še vedno moramo počakati en mesec za uradno solišče sveta. Sprejetje evra je za Estonijo še en korak v postopku integracije. To je naravna posledica zelo dobre proračunske politike, ki jo Estonija izvaja že leta. In to v času gospodarske krize. Razumeli smo, da smo zaradi izzivov te krize morali popolnoma spremeniti pristop k prejšnjim politikam. V okviru tega novega pristopa smo sprejeli veliko vrčevalnih ukrepov v letih 2008 in 2009. Sprejetje evra sedaj pomeni, da naši, naš trud ni bil za manj. Zelo dobro se je izkazala, kako pomembna je dobra statistika in izogibanje dvojnim standardom. Pripričan sem, da bo Estonija še naprej izvajala pregledno in zmerno davčno politiko. Za majhno gospodarstvo, kot je naša država, alternative ni. Estonija bo torej sprejela evro in to je tudi pozitiven signal za Evropo. Naše zaupanje v evro je kot luč na koncu tunela v tej težavni situaciji, v kateri smo se znašli. Pripričan sem, da bo evro območje z Estonijo dobilo članico, ki razume pravila igre in ki bo prispevala k krepitvi unije in k krepitvi evra. Zahvaljujem se vsem poslancem, še posebej poročevalcu Skikluni in poročevalcem v Senci za zelo dobro sodelovanje. Zagotavljam vam, da je Evropa pripravljena za vstop v evroobmoče. Hvala. Hvala, sedaj po imenu skupine Alde, gospod Klin, za dve minute. Izvolite. Gospa predsedujoča, iskreno sem vesel, da bo Estonija od 1. januara 2011 postala 17. članica evroobmoče. Naš baljski sosed, moji predhodniki so to že dejali, je ena redkih držav, ki izpolnjujejo mastritske kriterije in to zelo dobro. Prepričani smo lahko, da bo komisija države članice in centralna banka tudi vse natančno preverila, da so to že storili in da so številke torej popolnoma prave. Svet bo to moral podpreti. Evro je deset let po uvedbi pred največjim izzivom in preizkušnjo. Govori pa se o neverjetnih prizadevanjih Estonije, da je Estonija izpolnila vse pogoje pod temi težkimi okoliščinami. Seveda pa ima tudi obvezo po pogodbah postati država članica evra, kar se da hitro. In da je to uspelo tako hitro, me navdaja z optimizmom. Na srečo pa ni bilo potrebno estonski vladi dati to na glasovanje na referendum, kajti vidimo lahko, da so ljudje zelo zaskrbljeni. Bojijo se, da bi uvedba evra lahko vodila v podržitve Slovenija in Nemčija, sta primera za to. V Nemčiji se govori o evro kot o teuru, torej o nečem, kar je zelo podražilo dobrine. Vsekakor pa je potrebno, da bo Estonija prevzela tudi obveznosti rešitve evra. To pomeni, da bo morala nameniti tudi pomoč v tem okviru. In ne vemo točno, kaj to pomeni za proračun Estonije. Rad bi, da bi komisija poskrbela za jasnost. Upam, da se bo Estonija razvijala tako kot do sedaj in da bo v boju proti inflaciji in dolgu uspešna tako kot do sedaj. Hvala, sedaj povem eno skupine ECR. Gospa Swinburne za minuto. Izvolite. Thank you, Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti poročevalcevskih luni za zelo jasno in vseobsegajoče poročilo, zato se strinjamo z njegovimi sklepi. Smo v času negotovih težav na področju gospodarstva po vsem svetu. To je posledica finančne krize 2008-2009. In Estonci so se zelo izkazali na proračunskem in davčnem področju, kajti izpolnjuje pogodba za vstop v evro javni dolg so obdržali pod nadzorom, ne glede na vse težave. In to si zasluži pohvalo. Vsaka država, ki izpolni pogoje za evroobmoče in želi vstopiti v evroobmoče, potem morajo voljivci odločiti, ali želi vstopiti v evroobmoče ali ne. Želim jim vse dobro na njihovi poti. Hvala se tepa, gospod Bruns, za minuto in pol. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Številni menijo, da bi morali sedaj stoncem čestitati, sam pa jim izražam svoje sožalje, kajti valuta države more odražati relativno povpraševanje za blago in storitve, pa tudi za druge monetarne transferje. In to se mora spreminjati v skladu s potrebami. Država ki ima vrednost valute, ki ne odraža vrednost gospodarstva, se bo znašla v težavah in te težave bodo vedno večje. Združeno kraljestvo je bilo priča temu, ko smo bili del predhodnika evra, mehanizma ERM. Recesiji smo se uspeli izogniti, le ko smo zapustili ERM. Čestitali naj bi Estoniji za to da so namesto primankljajev zagotovili presežke. To naj bi bile dobre novice, ampak nevarnosti vseeno obstajajo. Zaradi teh presežkov bodo komisija in Evropska centralna banka morda lahko previsoko postavile menjalni tečaj. Če bi potem Estonija trpela zaradi nižjih izvozov, potem bi lahko prišlo do recesije in te recesije ne bi zmogla rešiti. Estonija izgubila oziroma bo izgubila monetarno in davčno suverenost. In temu bo sledila tudi izguba politične suverenosti. To je zelo ironično, kajti pred 19 leti jim je komaj uspelo pobegniti prijemu Sovjetske zveze. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Kaninš za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pri nogometu, če smo seveda navijači, čakamo na to, da bo zmagala tista ekipa na svetovnem prvenstvu, ki bo imela največ potrpežljivosti. In to je pravilo, ki ga je treba upoštevati tudi pri širjenju evroobmočja. Če želimo izpeljati reforme, potem je treba za to plačati ceno tudi z proračuna. V obdobju 2005 do 2008 smo doživljali recesijo in takrat so evropske države veliko več porabile, kot bi smele. Pravzaprav smo se že v predkriznem obdobju znašli v pasti, ampak naši estonski. Prijatelji so bili bolj pametni od nas. Vzpostavili so proračunske rezerve in zahvaljujoč tem rezervam in tudi dobremu proračunu jih recesija v letu 2009 ni tako prizadela, da bi kdorkoli v Estoniji šel v stečaj. Estonija je izvajala zelo strogo disciplino, s tem je tudi pokazala, da izpolnjuje vsa maastrichtska merila in jo moramo zato tudi sprejeti v evromoče. Trije dobri razlogi obstajajo za to. Prvi je ta, da bomo s tem poslali zelo jasen znak, da na vkljub številnim težavam še naprej širimo evroobmočje. Drugo, to je pozitivni znak tudi za vse baltske države, kajti baltska regija je očitno regija, v kateri znajo izpeljati reforme in oblikovati dobre politike. Poleg tega pa je to dober znak tudi za vse druge države, tudi za Latvijo. Kajti, če se spoštuje maastrichtska merila, se dobi tudi nagrado in ta nagrada je vstop v evroobmočje. Države članice Evropske unije morajo sedaj spraviti v red svoj proračun, svoje politike. S tem bodo tudi vzbudile zaupanje državljanov v evroobmočje. Zgled Estonije je dober, zato ker kaže, da je proračunska disciplina dobra, čeprav časi niso najboljši. Hvala, sedaj pa gospod Cutaš za dve minute. La debutul krize je... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Na začetku gospodarske krize v EU so baltske države močno trpele. Baltski tigri so postali evropski bolniki po gospodarskem bumu. Sedaj pa bo Estonija postala članica evroomoča in to je uspelo zelo hitro. To bo okrepilo evroomoče v zelo ključnem času. Zelo pomembno je, da se je Estonija odločila, da izvede ta korak. Pomembno je tudi, da so uspeli premostiti to krizo z ustreznimi ukrepi. Estonija ima nizko stopnjo javnega dolga, to pa povečuje njihovo prožnost v zvezi z zunanjimi posojili. Razmerje med javnim dolgom in BDP-jem je 7,2 odstotka v Estoniji in to je mnogo pod povprečjem v Evropi. Naučiti bi se morali kaj od Estonije in poskušati bi morali najti neko srednjo pot med ambicijami in previdnostjo. Ne glede na to, ne smemo spregledati družbene komponente sprejema evra. Obstaja tveganje, da se bodo povišale cene in upam, da bodo estonske oblasti lahko izvedle uravnotežene davčne politike, zato da državljani ne bodo trpeli. Kolegice in kolegi so upozorili tudi na tveganje za pojav inflacije. In ne nazadnje, Estonija bo sprejela evro in to ima simbolično vrednost. Simbolično vrednost za vzhodne države, ki ne želijo sprejeti evra v tem času krize. Hvala, gospod Šmit, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Čestitke Estoniji. V Evropi imamo ogromno težav in zdi se mi, da v tem trenutku potrebujemo pomoč. Nekateri ne verjamejo v Evropo, ampak Estonija verjame v Evropo in si želi več Evrope. Nekateri so nepotrpežljivi, tudi moja država, kot tudi vaša država, kot tudi Danska, gospa. Zdi se mi, da bi se ustanovni očetje Evropske unije odzvali na enak način. Tako se je namreč Evropska unija začela. Gospa predsedujoča, v času krize mora Evropska unija napredovati in se razvijati. Močnejši smo, če nas je več. Evropa je tudi viden simbol. Združena Evropa, tako da še enkrat čestitke in veliko sreče s Tuniji. Hvala. Sedaj pa postopek. Pritegnite pozornost predsedujoče in prva ima besedo gospa Bašisko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čestitati želim Estoniji za vsa prizadevanja, ki so jih vložili v to, da so izpolnili konvergenčna merila in zahvaljujem izrema pohvaliti želim tudi za zelo previdnostno politiko. Sprejeli bodo evro, to pa je zelo težavno območje oziroma težavno obdobje. Imamo določene pomisleke, kajti nekatere države članice bodo morda želeli zapustiti evroobmočje. Euro Estonija pa dokazuje, da lahko pristopi k evro in to je zelo velik signal za potencijalno širitev evra proti vzhodu. Države, ki smo jih analizirali v poročilu, ki bo išlo leta 2010, to, je, to vključuje tudi Romunijo, so pokazali, da vse države ne izpolnjujejo meril za vstop v evroobmočje. Želim pa vam povedati, da mora vsaka država sprejeti evro le takrat, ko bo na to pripravljena. Hvala, gospod Balčitis. Ačiū gerbime pirmininkė, gerbime kolegos. Iš tikrųjų. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Tudi sam bi rad čestital Estoncem in tudi vladi v Estoniji. Litva je bila na isti poti pred nekaj leti, vendar nam je nekaj odstotkov zmanjkalo za to, da bi uvedli evro v Litvi. Pri nas je situacija drugačna. Sprejeli smo drugačne odločitev v tistih najbolj pomembnih fazah. Estonija je zauzela drugačen pristop. Sprejeli so manj populističnih odločitev vodili so tudi bolj previdno politiko, tako na gospodarskem kot na davčnem področju. Baltske države si želimo, da bi čez nekaj let lahko hodile po isti poti in dosegle pozitivne rezultate. Enkrat čestitke. Čestitke tudi nekdanjemu članu parlamenta, finančnemu ministru, ki je bistveno prispeval k doseganju tega rezultata. Prisrčno čestitam celotni estonski vladi. Čestitke, da ste inteligentno izvajali evropska načela. Hvala. Gospod Bodsen. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod predsedujoča, gospod Brons je spregovoril prejle in hitro je zdrdral svoje in potem je izginil. To veliko pomeni, koliko njegova stranka oziroma skupina ceni to pri pristopu Estonije k evru je zelo zanimivo to, da gre tukaj za zaupnico Estoniji in tudi evro. Evro je bil zelo podvržen kritiki, še posebej v anglosaksonskem tisku. To je bilo moč predvideti. Ampak realnost je naslednja. Brez evra in brez proračunske discipline držav kot je Estonija, upanja ne bi bilo za nikogar, niti za nas. Gospod Zver spoštovana gospa predsedujoča spoštovani gospod komisar verjetno eh, se ne bi mogel spustiti če bi izpustil tole priložnost in ne bi čestital kolegom iz eh, estonije eh, estonija je med tistimi tranzicijskimi državami ki je zadnji dve desetletji dosegala najboljše rezultate in to na mnogih področjih spomnimo se njihovo odlično davčno reformo zelo zgodaj že v devetdeset ih letih so liberalizirali gospodarski sistem eh, in to na način eh, eh, kot ga drugim tranzicijskim državam ni uspelo. jaz sem prepričan da bo estonija trden steber evroobmočja da bo veliko bolj korektno delovala kot marsikatera članica evroobmočja in da bo prispevala svoj delež k stabilnosti naše skupne valute. Sedaj je konec postopka, pritegnite pozornost predsedujoče in besedo ima gospod Ren. Thank you, madam president. Hvala, gospod predsedujoča. Zahvaljujem se za vašo podporo, spoštovane poslanke in poslanci. In to priložnost želim izkoristiti za to, da vas obvestim, zakaj je časovnica za sprejem konvergenčnega poročila tako tesna, kar je omenil gospod Skikluna. Namreč, končni rok za oceno je odvisen od tega, kdaj bodo na voljo podatki, podatki za napovedovanje. Ti podatki pa so odvisni od podatkov, ki jih predloži Eurostat. Če bi Evropskemu parlamentu dali več časa, oziroma zato, da bi Evropskemu parlamentu dali več časa, je Eurostat prej predložil svoje podatke. Vendar komisija je morala zelo hitro izdelati poročilo, vseeno pa želimo, da bi bilo zelo kakovostno. Če bi želeli poročilo, pripraviti še hitreje, potem bi tako ogrozili celotno analizo za vse države članice in to bi vključevalo tudi različne postopke in analizo stabilnosti in rasti, to pa je temelj ekonomske in monetarne unije. Pravzaprav smo uporabili iste podatke kot jih bomo uporabili pri analizi vseh 16 postopkov, 12 obstoječih in dva nova postopka v zvezi z primankljajem za države članice EU. Gre torej za proces, ki zajema celotno Evropsko unijo in zaradi tega je bila komisija nekoliko pod pritiskom. V vsakem primeru pa cenim vaš pragmatizem srečal sem se z od, poslanci iz odbora Ekon 13. aprila. Imeli smo neformalni dialog o možnostih za konvergenco Estonije. Dodati želim tudi naslednje. Evropska komisija je vedno pripravljena obveščati parlament o gospodarski in davčni situaciji v Estoniji. Jasno je, da mora Estonija ostati zelo pozorna da zagotovi stabilnost javnih financ in makroekonomskega razvoja. Komisija bo prav gotovo zelo natančno to spremljala. Vsekakor računam na Estonijo kot na zaveznico pri davčni disciplini. Ona bo dober zgled in mislim, da bo za to poskrbela, kajti če želimo zagotoviti stabilnost javnih financ, moramo sodelovati. To pa bo vodilo tudi v trenosno rast in v oblikovanje novih delovnih mest. Gospa predsedujoča, mislim, da je gospod Bruns omenjal to, da bo Estonija sedaj izgubila svojo samostojnost in suverenost ter svobodo. Morda bi moral gospodu Bronsu vendarle odgovoriti. Morda je to povezano z tem, kar je storil moj ded, ko je glasoval za članstvo Finske v Evropski uniji. Rekl mi je, pet let sem bil na fronti za to, da bi obranil našo državo. Takrat sem bil obrnjen na vzhod, od takrat pa vedno gledam na zahod. You, Hvala, komisar. Sedaj pa še gospod Skikluna. Izvolite. Madam Čemen. Gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospod Oli Ren, za vašo razlago. Vem, kakšna je časovnica Želel sem le poskrbeti, da vloge parlamenta ne bi jemali kot trivialno. Vem, da komisija to vedno upošteva. Na koncu se želim zahvaliti svojim kolegom poročevalcem v senci za njihove nasvete in predloge sprememb, ki sem jih seveda upošteval in vključil v poročilo. Še posebej želim omeniti gospoda Padarja, ki je nekdani finančni minister in njegovega kolega, kajti zelo jasno sta mi pomagala in razlagala odprta vprašanja. Estoncem želim vse najboljše. Zaenkrat jim je vedno uspelo pokazati, da se kritiki motijo. Želim, da bi še vedno ohranili nadzor nad gospodarstvom in nad konkurenčnostjo ter da bodo še naprej uspešni kot člani evroobmočja. Zato predlagam to poročilo parlamentu, Estonijo bi morali podpreti in upam, da bo prepričljiva večina to podprla. V sredo bomo glasovali o tem in tako bi lahko Estoncem pokazali, da je Evropoče še kako živo. Hvala. Hvala, razprava je konec, glasovanje bo v sredo. Naslednja točka na dnevnem redu so enominutni govori v skladu z členom 150 poslovnika Evropskega parlamenta in prvi